Zato prosim komisijo, da tisto, kar deluje v EFSI-ju, prenese v nov naložbeni paket, paket Invest EU. Zato pozdravljam stališče Evropskega parlamenta, ki ga je sprejel o programu Invest EU, kjer podpira model EFSI. 75 odstotkov v zakonodajnem besedilu EFSA je preneselo v nov program. Želimo doseči višjo stopno učinka, skupno upravljanje in skupne ukrepe, zato da bomo dobili čim več koristi iz tega programa. Naj sedaj omenim naš, našo vlogo kot zunani naložbenik Evropske unije. V zadnjih 60 letih Evropska investicijska banka podpira razvojne politike v številnih državah. Zato Evropski proračun proračun zelo, plača zelo nizko ceno. Želimo ponuditi inovativne finančne rešitve za zasebni in javni sektor znotraj in zunaj Evropske unije. Imamo različne projekte, imamo strokovno sektorsko znanje v regijah, ki jih lahko nudimo posod po svetu. Eh, smo zunanja roka in podaljšek evropskih zunanjih investicij. Ustvarjamo delovna mesta, financiramo majhna podjetja, mikropodjetja, omogočamo dostop do finančnih posojil v Afriki, še posebej se zrotočamo na mlade in ženske. Imamo tudi projekte v Aziji in Latinski Ameriki in podpiramo evropsko diplomacijo. Podpiramo tudi evropsko politiko pri sosedskih politikah in podpiramo izvajanje evropskih prioritet. Tako smo storili naprimer z EFSO pri svežnju za Ukrajino. Imamo tudi sodelovanje z zahodno-balkanskimi državami v okviru sosedske politike, podpiramo tudi sodelovanje z državami izvora migrantov in transitnih držav. Obstaja veliko pomankljivosti pri evropski finančni arhitekturi. Vedno več potrebe je po več sodelovanju, koordinaciji inovativnih finančnih bačnih rešitvah. Subvencije bodo še naprej igrale pomembno vlogo, vendar pa vsi priznamo, da potrebujemo finančne inštrumente za mobilizacijo investicij. Evropska investicijska banka želi še naprej sodelovati pri oblikovanju takšnih rešitev. Imamo veliko izzivov na področju zonanje razvojne politike, obstaja veliko negotovosti, nejasnosti glede ameriške vodilne vloge. Kitajska na mednarodni sceni igra vedno večjo vlogo in ogrožen je sam pojem multilateralizma. Zato moramo skleniti partnerstvo za soočanje z globalnimi izzivi. Zato potrebujemo fi, močno finančno Novejo in zato potrebujemo Evropsko investicijsko banko. EIB mora še vedno igrati pomembno vlogo v obdobju po letu 2020, ko gre za financiranje projektov zunaj Evropske unije. Prepričan sem, da lahko prenesemo tisto, kar smo se naučili iz EFSI-ja v Invest EU, tudi ko gre za naložbe zunaj Evropske unije. Ta pogajanja potekajo sedaj v tem trenutku. Najlepša hvala, gospa Kapel, da ste omenili transparentnost in odgovornost in tudi skladnost. S tem se popolnoma strinjam. Glede transparentnosti smo sedaj boljši kot kdorkoli v primerjavi z drugimi finančnimi inštitucijami in to želimo tudi še naprej ostati. Želel bi da bi evropske inštitucije in tudi države članice uporabljale enaka merila in kriterije in standarde uh, kot jih imamo pri Evropski investicijski banki. Vedno več informacij objavljamo o naših dejavnostih, kar vpliva na vsakdanje življenje državljanov. Glede v ta je davka, lahko zagotovim, da temu posvečamo ogromno časa in truda, da odpravimo pomakljivosti na tem področju. Seveda izvajamo črni seznam in smo zelo pozorni, da se naših sredstev ne zlorablja. Naj vam povem, še nekaj v zvezi z vprašanjem, s čimer se bomo ukvarjali še nekaj časa, kar smo videli včeraj. In to je izstop Združenih kraljestva iz Evropske unije. Ko bo Združeno kraljestvo nažalost zapustilo Evropske unije, bomo izgubili članico Evropske investicijske banke, kar bo pomenilo veliko negativnih posledic za našo inštitucijo, tudi z finančnega vidika. V tem kontekstu bi se rad zahvalil za hitro sprejetje pozitivnega poročila pri prilagajanju statuta Evropske investicijske banke zaradi izstopa Združenega kraljestva. Izstop Združenega kraljestva pomeni, da bo naš kapital znižan v vrednosti 40 milijard evrov. To pomeni, da bomo za 100 milijard znižali našo zmogljivost izdanja posojil takšen scenarij ni v interesu nikogar. Kot zaupanje EIB je uprava guvernerjev sprejela dogovor, da bo okrepila kapitalske rezerve po izstopu z Rune kraljestva. Države članice so se odločile, da bodo kapital nadomestile z eh, rezervami. Nekatere države članice so ponudile, da bodo povečale kapitalni prispevek kapitalski prispevek svojih lastnih bank. Zato sem prepričan, da bomo dosegli dogovor pred izstopom žveklenstva iz Evropske unije in da bomo ohranili zmogljivost Evropske investicijske banke pri doseganju ciljev Evropske unije. Vsi bomo izgubili zaradi brexita. Parlament, svet in komisija pa bodo storili vse, kar lahko, da to škodo omejijo na 5% minimum. Najlepša hvala za pozornost. President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sedaj pa v imenu Evropske komisije komisar Katajnen. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Pozdravljam poročilo, še posebej se zahvaljujem parlamentu in gospej poročevalki Barbari Kapel za zelo dobro poročilo. Prav je, da Evropski parlament nadzira Evropsko investicijsko banko kot eh, glavnega partnerja pri doseganju naših prioritet. Ta banka je ključnega pomena za partnerstvo pri izvajanju evropskih politik znotraj in zunaj naših meja. Banka je tudi pokazala, da je zmožna preoblikovati svoje dejavnosti. Uspešnost EFSI-ja to natančno ilustrira in kaže, kako zelo velika je zmogljivost odpiranja novih prilož priložnosti in popravljanja vrzeli, ko gre za strateške naložbe, še posebej, ko gre za sektore kot so inovacije in infrastruktura. Strateška pozici, pozicija Evropske investicijske banke je srčika razprave, ki je potekala leta 2018 tudi v luči izstopa enega glavnih delničarjev te banke z druge kraljestva. Še posebej pozdravljam dogovor, ki so ga dosegle države članice glede kapitala po izstopu Združnega kraljestva, kot tudi reforme, o katerih so se dogovorili guvernerji. To kaže na to, kako zelo so delničari obvezani do Evropske investicijske banke treba je poskrbeti za to, da ohranja oceno trojnega aja in da ohrani zmogljivost izdanja posojil. V naslednjem večletnem finančnem okviru, bo EIB še vedno najpomembnejša partnerica pri izvajanju evropskih politik. V okviru sklada Invest EU je Evropska komisija predlagala vzpostavitev partnerstva za izvajanje programov in za zagotavljanje doslednosti in učinkovitosti. V okviru tega eh, programa bo 27 odstotkov odstotkov sredstev določeno z uredbo. Istočasno bo strokovno znanje banke zelo pomembno pri izdajanju poročila programa InvestEU. In tudi sosedska politika 2020 in mednarodni, o, mednarodna orodja bodo vključila nove programe, ki služijo za zonanjo politiko Evropske unije. Komisija je predlagala, da bi novo orodje in novi inštrument eh, bil izveden preko nove arhitekture in da bi uporabil vse možnosti strukture in arhitekture InvestEU skupaj z našimi regionalnimi partnerji drugot. EIB bo še naprej zelo pomembna partnerica za dejavnost izdanja zunanih posojil v zadnjem večletnem finančnem okviru. Komisija ravno kar razpravlja in se pogovarja z EIB in z drugimi finančnimi inštitucijami za oblikovanje skupnega pristopa, s katerim bi lahko opremili um, operativno predvedljivo za obdobje 2000, po letu 2020. Naj omenim dvoje, in to ste omenili tudi v vašem poročilu, podnebne spremembe. Komisija podpira boj proti podnebnim spremembam in da se je za, k temu obvez, obveže tudi EIB v skladu s pariškim sporozumom. Moramo povečati naložbe za energetsko učinkovitost in obnovljive energije. To je ključnega pomena za doseganje teh ciljev. In še davčna skladnost. Dosegli smo zelo visoko stopnjo napredka na področju boja proti otaji davkov. V zadnjih letih imamo evropsko zakonodajo, ki pokriva ta boj in pokriva tudi naložbene in finančne dejavnosti. Evropska komisija tesno sodeluje z Evropsko investicijsko banko in tudi z drugimi izvedbenimi partnericami, da bi prilagodili eh, nove postopke, zma, postopke na novo realnost. Marca leta 2018 smo sprejeli tudi izjavo, da bi pospešili prilagajanje na novo realnost. Pozdravljam sodelovanje Evropske investicijske banke s službami komisije glede na nov razvoj dogodkov v Evropski uniji in tudi zunaj Evropske unije. Komisija bo še naprej natančno spremljala to pomembno področje. Veselimo se že predloga EIB za revizijo vseh relevantnih politik. Gospa predsedujoča, rad bi se še enkrat zahvalil poročevalki in vsem, ki so sodelovali pri izdelavi tega poročila, ki vsebuje zelo poglobljeno in primerno analizo sedanjega stanja. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dobi besedo gospod Paket v imenu odbora INTA. Dank u voorzitter, beste collega's. Wij vinden dat de. Eh, hvala lepa, gospa predsedajoča, spoštovane kolegice in kolegi. E IIB eh, je investicijska banka Evropske unije in opravlja dobro delo, kajti tako smo lahko podprli naprimer velike dela, naprimer v bližini Antwerpna. Podpiramo to poročilo. Sedaj eh, bi rad na hitro spregovoril o financiranju e IIB. Mi, eh, torej Evropska investicijska banka eh, na kapitalskih trgih eh, izdaja obveznice. Ampak ta hip, to poteka do ene tretjine v dolarjih. In zato je banka tudi odprta za ameriške sankcije. sankcije. To lahko vodi tudi k temu, da EIB e ne more sama izbirati, kje bo ulagala. Kajti dolar je ameriški instrument za geopolitiko ZDA. Evropska unija bi morala iti po svoji poti, zato bi morala EIB te investicije v uh, dolarjih znižati in preiti na evre. Hvala lepa, sedaj pa bomo prišli govornikom o imenu političnih skupin. Gospod Lange, na voljo imate dve minuti. Ja, Hvala lepa, um, gospod predsednik uh, eh, Holer, um, gospod Katajnen, gospa uh, predsedojoča. Zahvaljujem se poročevalki, gospe Kapelj, ki je upravila dobro delo. In eh, ne, more, ne smete se čuditi, gospod predsednik EIB, da je ta hip eh, dvorana tako prazna, kajti vse velike politične skupine pripravljajo glasovanje za jutri. Lahko ste mirni, kajti. Uh, eh, naprimer, včeraj, ko so bili prisotni predsedniki Evropske centralne banke, so bili prisotni zgolj trije kolegi več v dvorani. Rekel bi, da je poročilo dobro. EIB je zelo pomembna inštitucija, uh, torej vi ste že po navedli vse poglavitne prednosti. Evropska ljudska stranka bo to poročilo podprla. Sa poročevalko uh, smo. Uh, v naših pogovorjih eh, uspeli uveljaviti vse naše poglavitne točke. To je dobro. To je eh, tudi edina mednarodna banka. Eh, ki je izključno v rokah držav članic Evropske unije in se usmerja po politikah in standardih Evropske unije. In to je velikanska prednost. Včeraj smo razpravljali o izstopu Združenega kraljestva. Jaz ne verjamem v izstop, to se bo že spremenilo, ampak na vsak način je dobro, um, da um, imamo. Um, EU, torej omenili ste majhna srednja velika podjetja, trajnost. Eh, potem posojila, eh, potem eh, ima velik finančni volumen. Torej, to so stvari, ki, o katerih bi lahko razpravljali v širši parlamentarni javnosti. Žal temu ni tako. Upam, uh, da bo večina eh, na plenemu večja eh, kot v odboru, kajti socialisti in demokrati so se vzdržali, alde so se vzdržali, komunisti so bili proti, Torej, poročilo je bilo sprejeto z eh, 24 eh, glasovi za, 9 proti, 9 vzdržanimi in samo EKR in Evropska ljudska stranka eh, sta podprli to. In to ni dovoljšni izraz podpore za Evropsko investicijsko banko. Sedaj pa dobi besedo gospod Haurigui Atondo v imenu socialistov in demokratov. Gracias, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi rad eh, pohvalil poročilo in delo poročevalke. Vendar bi rad povdaril, da obstajata dve vprašanje, ki nista dovolj izpostavljeni v tem poročilu glede dejavnosti Evropske investicijske banke. Res je, da predstavlja zelo pomembnega akterja Evropske unije, ki prispeva k izvajanju evropskih politik in k doseganju ciljev evropskih politik. Zato bi rad povdaril, kako zelo pomembno je delovanje v tretjih državah. V več državah delujemo v okviru EIB, vendar pa me zanima, če bi lahko povečali naše bančna posvojila, posvojila in dejavnosti v tretjih eh, državah. Evropska unija je mehka sila in zunanja politika je včasih omejena zaradi tega, ker smo prešipki vojaško gledanemo finančna zmogljivost in pomembnost EIB je nekaj, kar je treba ponovno oceniti. In drugič, v poročilu je treba tudi povdariti, da tretje države niso samo naši vzhodni sosedi in da niso vse trete države na vzhodu. Mislim, da se preveč osredotočamo na vzhodne sosede, zelo malo pa govorimo o Afriki in o Latinski Ameriki. V Afriki je veliko stvari na kocki in EIB je začel z delovanjem v Afriki, še posebej na področju boja proti podnebnim spremljam. V Latinski Ameriki moramo biti ravno tako bolj prisotno, prisotni, v Srednji Ameriki, na Kubi, kajte Evropska investicijska banka opravlja zelo pomembno tudi v teh, delo v teh državah. Hvala lepa, sedaj pa gospod Žeko imeno EKR. Ena minuta. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovane gospe in gospodje. Rad bi poudaril, kako eh, je eh, pomembno delo je opravila Evropska investicijska banka v zadnjih letih. EIB je bila zelo pomembna spričo zasebnih in javnih investicij. Zlasti sem zadovoljen, Eh, s tem, kako je EIB e eh, zasledovala davčne utaje in pa agresivno eh, davčno načrtovanje. Um, sedaj pa k programu Invest EU. EIB e eh, ima enkratno pozicijo in bi morala biti partner, ko gre za podporo programov. In upam, da se bo to tudi zgodilo. Še enkrat bi se rad eh, zahvalil eh, poročevalki in čestitev za to poročilo. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu eh, Alde gospod Karnije. Dve minuti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 se zavedati, da se ne smete eh, obnašati kot zasebna banka, temveč delovati tam, kjer ni financiranja. Eh, to eh, pomeni tudi, da morate zmanjšati svoje projekte, ki se financirajo v dolarjih. Treba se je tudi boriti super revščino in tudi proti podnebnim spremembam. To je to, kar Evropa hoče. Prizadevajte si eh, še naprej pri reformi eh, upravljanja, pre transparentnosti in tudi kar zadeva eh, tudi umestnikov. Treba je tudi bedeti nad novimi tehnikami, ki jih uporabljajo tisti, ki ne spoštujejo pravil. Eh, čestitam vam tudi eh, pri, glede vaše vloge eh, pri financiranju držav v razvoju naših afriških partnerjev. Ti projekti morajo koristiti lokalnim akterjem in tudi državam morajo omogočiti, da generirajo davčni prehodek. Čestitke poročevalcu in eh, vabim kolege, da podprejo poročilo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zelenih, gospod Ajkaut, dve minuti. Hvala lepa. Najprej eh, bi rad povedal, da bomo glasovali proti poročilu. Zakaj? Eh, Um, unesli smo kritične predloge sprememb v zvezi z uspešnostjo EIB, ampak uh, v kompromise teh predlogov sprememb niso zajeli. Nimamo občutka, da um, kompromisi odražajo naše mnenje, zato bomo to zavrnili. Danes pa bi se rad osredotočal e, na razpravo o podnebju in pa na skladnost naših evropskih politik. Novembra je Evropska komisija objavila dolgoročno strategijo, v kateri je zelo jasno povedala, da bi eh, morali do leta 2050 zagotoviti eh, nične izpuste eh, CO2. -ja. In to bi morali mi zagotoviti do leta 2040 za prometni sektor. Začeti bi morali s tem sektorjem, preden se lotimo težjih sektorjev. Torej, infrastruktura bi morala biti do takrat skladna z ničnimi izpusti. To pa pomeni, da moramo vlagati danes in pri teh eh, vlaganjih moramo imeti v mislih čas čez 20 let. Torej, investicije takih morajo biti. Um, nič ne in mi se moramo povsem odmakniti od fosilnih eh, virov energije. Ampak to ta hip ne velja, kajti še vedno eh, se veliko denarja EIB steka v eh, fosilno infrastrukturo. Pogosto je argument varnost. To, da tega argumenta ne morete uporabljati, kajti To je v nasprotju za našo dolgoročno strategijo. Vem, da je EIB e povedala, da si bo ponovno pogledala podnebno strategijo. To, da rad bi čutil več občutka za nujnost, rad bi slišal, kako bo EIB e zagotovila, da ne bo uh, ničesar več vlagala v infrastrukturo, ki temeli na vozilnih virih energije, kajti vsak evro, ki ga danes vložimo v to, bo preprečil to, da eh, leta 2050 ne bi imeli nobenih CO2 izpustov. In to neskladje je potrebno hitro rešiti. Hvala lepa. Najlepša hvala v imenu Guenge. Gospod Papadimulis. Najlepša hvala, predsedujoča. Skupina Združene levice bo glasovala proti temu poročilu. Razlog za to pa je enak, kot ga je ravno kar navedel gospod Ajkaut iz skupine zelenih. Vložili smo zelo specifične predloge, gospod Langen, zaradi katerih ste nas kritizirali. Razlog, zakaj smo to ustorili, pa je, ker želimo okrepiti boj proti revščini, želimo okrepiti boj proti podnebnim spremembam, želimo več preglednosti, boriti se želimo proti davčnim utajam in izogibanju davkom. In ti predlogi, ki smo jih vložili, niso bili upoštevani. Niste jih sprejeli, ker poročevalec, ki je član INF, e eh, je raje. Eh, oziroma predporočevalka je raje računala na večino s pomočjo ELS in ima seveda to pravico, ampak gospod Hor, gospod Katajnen, dejstvo, da se zgolj treplamo po ramah in en drugemu čestitamo, mislim, da to ne bo pomagalo EIB, da bi postala boljša institucija. Ja, EIB dela dobro, vendar bi lahko delala še bolje kajti Evropska unija še vedno zaostaja pri naložbah. Poleg tega pa je dolžna pomagati tudi izven svojih meja. Tule je zapisano, da EIB ni imela specifičnih merljivih ciljev in meril, na podlagi katerih bi bilo mogoče presuditi, ali je uspešna ali ne. Oskar Helik se je to dejal pred letom dni in eh, gre za člana računskega sodišča. Uh, gospod Langen je bil tudi on, oziroma je tudi on komunist, je tudi on levičar, gre za Evropsko računsko sodišče. Se vam ne zdi, da bi bilo potrebno to upoštevati? Najlepša hvala v imenu EFDD, gospod Kober, na eno minuto imate. Eh, eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gre za neverjeten, eh, odziv oziroma odraz evropskega protiameriškega delovanja, da se, EIB, e nekako uh, izmika nadzoru. Nima smisla, da uh, EB nalaga v drugih državah, če ne preračunava v druge valute, ampak uh, vendarle naj bi EB zmanjšala svojo odvisnost od ameriškega plačilnega sistema. Zakaj? Samo, da bi jasno pokazala, kakšno je nezaupanje Evropske unije do zunanje politike ZDA eh, EIB pa vendarle lahko posoja v Iraku in da ste kršili sankcije OZN, vas očitno ni zmotilo. Eh, in očitno ste pripravljeni to tudi ponavljati. Na tak način ne morete voditi odnosov z najpomembnejšim zaveznikom. Poleg tega bi po Brexitu Združeno kraljestvo bilo vaš eh, najboljši prijatelj in namesto, da bi na to računali, pa nam ponujate aneksacijo Severne Irske. Gospod Koben, presegli ste svoj čas za govor, pravi gospa predsedajoča in prekinja govornika. Nadaljevati moramo, če presežete čas za govor za več kot polovico, povzročate težave nadaljnim kolegom. Najlepša hvala. Zdaj pa je gospod Žanluk Schaffhauser za eno minuto, izvolite. Najlepša hvala, Barbara, za to odlično poročilo. To so izpostavili vsi. Uh, ampak sam se bom vzdržal zaradi gospoda Jerja, ki mu uh, očitam pomankanje drznosti. Niste prilagodili banke specifičnim razmeram in. Filip Majstad je predlagal, da bi omejili financiranje centralne banke na dolgoročno financiranje prilagojeno projektom. E, to pomeni ogromne zmogljivosti, ampak e, zdaj vzpostavljamo agencijo povezano z banko. Eh, ki naj bi financirala projekte, ki jih ne sprejema trg ali v projekte v revnejših državah eh, in na ta način naj bi povezali sever in jug evroobmoča, ki eh, kažeta med seboj vedno večje razlike. Ne vem, če je res to tisto, kar od vas pričakujejo evropejci. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Fernandez za dve minuti. Najlepša hvala, lep večer vsem. Gospod Hoyer, Junckerjev načrt, eh, s katerim ste upravljali vi, je bil namenjen temu, da okrepimo popraševanje v času krize. Namenjen je bil proticikličnemu ukrepamu, okrepiti smo želeli zlasti investicije v težkih časih. Od Junckerjeva načrta je, postav, je potem nastal FC 2.0 in zdaj imamo tu naslednika InvestEU. In v zvezi s tem imamo vprašanje. Obstaja en problem, s katerim bi se lahko soočili skupaj. In sicer gre za to anticiklično kapaciteto, ki jo je Junkerjev načrt imel v začetku. In to bi lahko izgubili, če bi imeli stalni uh, sistem za investicije. Sicer je odlično, da ima EIB e več uh, kapacitete za naložbe, ampak to anticiklično kapaciteto prvotnega, prvotnega uh, Junckerjevega načrta pa bi izgubili. In zanima me, kako boste ohranili to anticiklično kapaciteto v novem načrtu. Najlepša hvala, gospod Fernandez. Gospod Papadimulis, imate težave s tolmačenjem v grščino? Je vse v redu? Hvala lepa. Potem pa gremo naprej. Naslednji je gospod Vajc za eno minuto. No, lahko ne moram se pridružiti eh, vsem pohvalam eh, kolegov, ker sem kmet iz Avstrije. EIB eh, e namreč namenja velika posojila, naprimer v uh, Ukrajino, ki je velika proizvajalka žitaric. Leta 2016 uh, je eh, bilo namenjenih za to ogromno sredstev, prav tako 2017 eh, za sončnična semena v Ukrajini, eh, za družbe, ki imajo ogromne dobičke in Več, naprimer, koncerni dobivajo po 80 50, ali več milijonov od EIB, uh, Eh, beležijo pa ogromne dobičke na račun piščancev, ki jih prodajajo v Evropo. S takim dumpingom na trgu eh, evropskih kmetje ne moramo shajati. Povejte, kako naj družinsko podjetje preživi, če eh, ukrajinske velike družbe prepravljajo evropski trg s poceni piščanci iz kletk. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Vajc. Še sedem razprav je na dnevnem redu, zato vas res vse pozivam, da se držite časa za govor. Če imate eno minuto, je ena minuta, pač ena minuta. Sledi postopek, pritegnite pozornost predsednika. Gospod Trojevski je prvi, izvolite, eno minuto imate. Najlepša hvala. Ne moram ocenjevati gospodarske dejavnosti EIB, nimam podatkov, ne poznam stvari, ampak z zadovoljstvom lahko povem, da je stanje te institucije dobro in to bi nas moralo veseliti. Pozval pa bi vas, da Eh, namenite več zaupanja ustvarjalnim industrijam. To je pomembno za naše interese. Veseli me, da naložbe v ustvarjalne industrije eh, obstajajo, vendar pa je njihov obseg še vedno zelo skromen. Kar pa zadeva Ukrajino, gre za pomembno partnerico in prav je, da jih podpiramo tudi z evropskimi sredstvi. Eh, za konec pa me še zanima, kako kaže za naprej. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ja, brojdre. Gospod Marijas. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod Hojer, ponovil bom, kar sem vam v preteklosti že povedal. Evropska investicijska banka, kar zadeva Grčijo, je postala glavni posojilodajalec tujim podjetjem, ki eh, kupujejo eh, grška državna sredstva. Eh, Fraport, na primer, je dobil 1,2 milijardi evrov in za ta denar so kupili 14 regionalnih letališč. Od teh 1,2 milijarde je 980 milijonov iz eh, posojil. EIB je dala Fraportu 280 milijonov evrov za naložbe v letališča. Zakaj niste tega denarja dali na voljo že prej? Zakaj ga niste dali na voljo, dru, na voljo družbi, ki je prej eh, upravljala s temi letališči? Zakaj niste tega denarja dali državi, da bi lahko vlagala? Eh, Alfa Bank je dala Fraportu 280 milijonov evrov, od vas pa je dobila 100 milijonov evrov posojila. Kaj torej počnete? Ali dejansko dajete denar eh, tujim podjetjem za to, da si lahko prilastijo uh, grške dobrine? Zakaj uh, bi, ne, bi si ta podjetja zaslužila ta poceni denar? Najlepša hvala, gospod Marjas. Gospod Kelly je naslednji. No, ne potrebujem eh, cele minute, ker bom še govoril v naslednji razpravi. Zelo zanimivo pa se mi zdi, da so trije poslanci omenjali eh, ameriški dolar in eh, zaveznice v ameriških dolarjih. Mislim, da bi bilo eh, velika izguba tako z finančne kot politične. Eh, plati, če bi se uh, tu ozirali na ideološke vidike. To nam ne bi koristilo v prihodnje. Najlepša hvala, gospod Kelly. Naslednji dobi besedo gospod komisar, gospod Katajnen. Hvala lepa. Zelo na kratko bi izpostavil samo tri elemente, ki niso bili izpostavljeni eh, v tej razpravi ali vsaj niso bili veliko krat omenjeni, so pa zelo pomembni. Tu so svetovalne storitve, upravljanje sredstvi, eh, prav tako predstavljen nov element v delovanju banke in pa sodelovanje z nacionalnimi promocijskimi bankami. Tu so tri področja, ki so zelo pomembna, ko govorimo tudi o tem, kaj bi morala banka početi v prihodnje. Eh, mislim, da bi morala ostati zelo dejavna na vseh teh področjih. Nekaj kritik smo slišali, eh, samo nekaj, ampak naj vas vse opomnim, da je EIB banka, ki deluje na podlagi povpraševanja, nikoga ne sili, da si sposoja denar. Ampak. Eh, se odziva na stranke, ki se na njo obračajo in prosijo za sredstva. EIB torej ne more biti neko čudežno zdravilo za, vsa, za vse predstavljive eh, bolezni. Eh, nudijo samo sredstva in zagotavljajo tehnično pomoč, kar pa zadeva Grčijo po zaslugi EIB so grška mala in srednje velika podjetja uspela dobiti financiranje za svoje projekte. Vsi vemo, da MSP igrajo pomembno vlogo v, v grškem gospodarstvu in iz razlogov, ki jih vsi poznamo, grške banke niso mogle pokriti njihovih potreb. EIB pa je preko sklada EFSI eh, to zagotovila. EIB torej počne marsikaj tudi na področju podnebnih sprememb in okoljskih projektov. Mora pa banka biti pozorna tudi na tveganje portfelja. E, banka je bistveno povečala financiranje za podnebne spremembe, vendar je vse odvisno od e, klientov, odvisno je ali ti predstavljajo uh, dobro zasnovane, vredostojne projekte in uh, zavedati se moramo, da EIB eh, e ne more slepo podeljevati sredstev. Najlepša hvala, gospod Katajne. Naslednji je gospod Hojer. Najlepša hvala, predsedujoča. No, dobil sem kar pester nabor vprašanj in komentarjev in verjetno ne bom uspel eh, odgovoriti na vsa, glede na to, da je moj čas omejen. Eh, Vam pa obljubim, da bo naš bruselski urad posredoval odgovore vsem, eh, na katerih vprašanje danes ne bom eh, uspel odgovoriti. Kaj ti, eh, no, v nekaterih primerjih ne gre samo za neposreden odgovor, ampak gre za spremembo usmeritev in delovanja. Kar zadeva emisije in podnebje, smo na pravi poti, vendar pa banka ni oblikovalec politik v Evropi, mi lahko zgolj prispevamo k uresničevanju ciljev. Več kot 23 milijard smo v zadnjih petih letih vložili v eh, obnovljive vire energije, povečujemo to na 100, milijonov, 100 milijard evrov tudi v kontekstu pariškega sporazuma pripravljeni pa smo storiti več, ne samo kar zadeva projekte, ampak tudi kar zadeva financiranje. Izum zelenih obveznic je bil velik prispevek k mednarodni skupnosti pri reševanju podnebnih sprememb. Vendar pa moram jasno povedati, da imamo na mednarodni ravni veliko težavo s standardi in kriteriji. Ko naprimer govorite o zelenih obveznicah, To ni zgolj list papirja, ki ga pobarvate zeleno in rečete, da je to zelena obveznica. Potrebujemo jasne standarde in pravila in tega doslej nimamo. Če poslušam predstavitve drugih institucij na mednarodnih konferencah in se čudim nad eh, ogromnimi številkami v zvezi s podnebnimi projekti, pa potem podrobneje preučim, zakaj gre, kaj je v zadju, potem Eh, ugotavljam, da nimamo enakih pravil in enakih kriterijev. Ta pa potrebujemo, potrebujemo pravila in smerice, ki bodo veljale za vse mednarodne finančne institucije. Tu bo potrebno veliko dela. V zvezi z zelenimi obveznicami je bilo to na mednarodni ravni že opravljeno, potrebujemo pa podobno tudi za eh, obveznice eh, za okoljsko zaveščenost. Eh, in razvili smo prve to vrstne obveznice za vodne projekte, ker je trg eh, bolj napreden in eh, je več manevrskega prostora, nadaljevati pa bomo morali z izobraževanjem in zdravjem in tu bodo stvari bolj zapletene, tako da vas prosim za vašo podporo pri teh zadevah tudi na mednarodni ravni. In pa še nekaj. Ena od večjih sprememb po zadnjih letih je, da smo z Junkerjevim načrtom uh, se lahko odzvali na številne izzive tega desetletja, ampak proticiklična vloga banke, ki jo je ta prevzela v tem času, eh, je Ob, torej ta naloga je opravljena v veliki meri, ne povsem, ampak veliko smo storili in mislim, da je zdaj naša dožnost, da eh, podrobneje in odločneje uh, Eh, preučimo mesto Evropske unije v procesu globalizacije in mednarodne konkuren mednarodni konkurenci. Iz dneva v dan izgubljamo. Že 15 let države članice vlagajo 1,5 odstotka BDP manj v raziskave in razvoj kot naši glavni konkurenti v Severni Ameriki in Aziji. Eh, naj se nihče ne slepi, da to ne gre na račun izgube konkurenčnosti. In tu vidim poseben izziv za EIB, da bo v večji meri prispevala k financiranju inovacij v prihodnjih letih. In tu imam smislih, v mislih najširši eh, smisel inovacij, ki se začne že v otroških vrcih. Eh, no, uh, kar zadeva zunanje delovanje, sem hvaležen za vašo podporo. Smo uh, orodje Evropske unije izven Evropske unije, ampak eh, zato potrebujemo tudi mandat. Potrebujemo mandat za zunanje posojanje. In ta mandat je. Uh, lahko zelo ogrožen, če pričakujete od nas, da bomo naredili kaj več in z veseljem bi naredili kaj več, ne samo v Afriki, ampak tudi v Južni Ameriki in Aziji. Z veseljem bi eh, okrepili svoje dejavnosti tu, vendar pa je potrebno najprej okrepiti zunanji mandat banke za to vrstno financiranje. In pa za konec, kar zadeva Afriko. Mi, evropejci, moramo razmišljati o tem, Eh, zakaj je bila potrebna migranska kriza, zato da smo se zavedeli, kakšne izzive predstavlja Afrika. Afrika je celina, ki ni pomembna za nas samo kot vir migracij, je naša strateška partnerica v prihodnjih desetletjih in razviti moramo svoje razvojne politike. Ne smemo o njih razmišljati kot o prejemnikih domoči, ampak potrebujemo partnerstvo z njimi. In upam, da bomo vsi tudi v tem kontekstu v prihodnje igrali pomembnejšo vlogo. Najlepša hvala, gospod Hojer. Za zaključek pa dobi besedo še pročevalka. Najlepša hvala. Hvala vsem za vaše prispevke. Španskim kolegom iz socialistnih demokratov bi želela reči, da okrepitev posojil je nekaj, kar bi želeli za tretje države, vendar pa trenutno ni mandata za to. Uh, vendar pa pobuda eh, za južno sosedstvo ter za Zahodni Balkan, ta sredstva so se povečala za 6 milijard do leta 2021. In pripričana sem, da bo v prihodnje eh, oblikovan nov mandat, tudi eh, kar zadeva Afriko. Zeleni pa naj povem, da gotovo vedo, da 25 odstotkov volumna posojil bank se namenja za projekte v zvezi s podnebjem. Upam, da se bo ta delež še povečal in Mislim, da je to eh, pozitivno. Če pa želite tu spremeniti delovanje banke, pa boste ravno tako morali zagotoviti tudi nov mandat. Gospod Hoer, eh, banka res predstavlja dodano vrednost za, držav, za državljane. 14 milijard evrov smo eh, kot državljani vložili v banko, 110 milijard posojil pa je podelila banka v zadnjih desetletjih in eh, podprla na tisoče projektov. Mislim, da je to dober uh, izplen. Uh, gospodu Kobrnu pa naj povem naslednje. Po morebitnem uh, brexitu Evropska unija uh, ne bo uh, izgubila uh, dosedanjega statusa. Ostale članice so uh, ponudile, da uh, dopolnijo eh, sredstva za tisti del, ki bo umankal zaradi eh, Britanije. In za konec pozivam vse kolege, da jutri podprejo to poročilo. Najlepša hvala, najlepša hvala poročevalki. S tem je razprava končana, glasovanje pa bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Pirinskega in sicer gre za eh, poročilo o eh, nadzoru nad eh, centralno banko za leto 2017 in zelo pomembno je, da je danes z nami tudi gospod Hojer. Najprej pa dobi besedo poročevalec za štiri minute. Izvolite, gospod Pirinski. Hvala, gospa predsedujoča. Predsednik Hojak, gospod komisar. Tako kot je predsedujoča že povedala, zelo dobro je, da ste danes tu pri letni razpravi o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke. Torej, Imel sem privilegij, da sem lahko spremljal te dejavnosti in sicer kot poročevalec eh, eh za odbor za proračun. Ehm, in sicer se s tem ukvarjam že zadnjih pet let in zato sem vesel, da lahko predstavim eh, to poročilo, ki temelji tudi na stališčih parlamenta v zadnjih letih in ki je dobilo tudi močno podporo pristojnega odbora. Želim izpostaviti, da poročilo eh, po, opozarja na to, da je izposojanje znašalo 69,9 milijarde evrov in eh, sklep eh, revizijskega odbora je, da gre za pravilno predstavitev torej računovodskega izkaza banke in da so se uporabljale ustrezne merila. Predsednik in komisar V tem poročilu eh, pa opozarjamo tudi na geografsko razdelitev podpisnikov bank. Eh, že v zadnjih letih smo opozarjali na to. Za to leto pa kažejo podatki, da eh, je zaskrbljujoče, da 2017 je polovica držav članic dobila 80 odstotkov vseh investicij EIB v Evropski uniji, ostali 14 eh, držav članic pa samo 10 odstotkov. In to poudarjam tudi v luči tega, kar sta povedala komisarka Tajnen in gospod Hojn v prejšnji razpravi in sicer, da je EB pasivn prejemnik eh, predlogov za projekte in da financira na osnovi trgovinskih kriterijev določene projekte ali ne. To pa ni v skladu s statutnimi obveznostmi banke in sicer, da mora aktivno um, se truditi za socialno-ekonomsko kohezijo in za ustrezen gospodarski razvoj celotnega območja. Seveda, nihče ne postavlja pod vprašaj dobrih investicij, investicij, ampak vloge banke ne moremo omejiti na pasivnega prijemnika um, um, prijav. Um, projektov. Torej, banka ima um, pomembnejšo vlogo in na to opozarjamo. In sicer treba je izvesti tudi uh, oceno potreb za različne sektorje, tako da se zapolnijo vrzili na področju naložb v posameznih regijah in tako da se um, vzpostavi um, tudi neke vrste pul možnih naložb. Um, Želim povdariti kot član odbora za proračunski nadzor, da eh, in na to smo opozorili tudi že v resolucijah parlamenta, in sicer, da je treba zagotoviti boljši dostop do zapisnikov um, posameznih eh, organov investicijske banke, da je treba izboljšati postopek pritužb, ki eh, ga uporablja banka in zato pozdravljam prizadevanja, ki so bila storjena na tem področju. Na koncu pa želim povdariti, da so še vedno veliki problemi z eh, preprečevanjem interesnih konfliktov članov odbora EFSI in tudi v opravnem odboru in v odboru direktorjev in kar zadeva eh, preglednost in razkritje informacij eh, pri um, posrednikih eh, je treba zagotoviti tudi še večji nadzor, da ne bo prišlo do korupcije ali tudi do goljufi. Torej, um, Um, imel sem na razpolago 4 minute, to sem izkoristil, zato bom zdaj zadnji, uh, zadnji del, ki sem ga pripravil, prihranil za konec. Kot naslednji dobi besedo predsednik Hojar, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Veliko veselje mi je, da lahko na plenarnem zasedanju eh, spregovorim že drugič. In sicer Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad eh, bodo, boste še naprej pomagali evropski ekonomiji. Želim povedati, kako nadziramo finančne dejavnosti in želim se odzvati na nekaj točk v od, iz odličnega poročila odbora za proračunski nadzor in hvala vsem, ki so prispevali k temu poročilu, gospe in gospodje. Um, um, lani eh, smo um, preko EFSI-ja um, eh, dosegli vso to 350 milijard evrov dodatnih investicij in s tem smo Ehm, torej z našim prispevkom smo mobilizirali 345 milijard eh, evrov in ta vsota se bo še povečala. In s tem nadaljujemo izzive in naloge, eh, ki se za banko niso zmanjšale. In tudi v prejšnji razpravi smo že opozorili na to. Razpravljali smo o tem. In med ehm, Seveda eh, bo tudi Brexit imel posledice, Poročilo odbora kaže, da eh, imamo tudi notranje izzive za banko in želim izpostaviti dva taka izziva. Reformiranje upravljanja in treba je tudi spodbujati kohezijo. EIB um, je med glavnimi finančnimi institucijami, ko gre za transparentnost in tudi kakovost upravljanja. E, sledimo mednarodnim najboljšim praksam na tem področju. In to velja tudi za, pregled, za politiko preglednosti Evropske e, investicijske banke 2015. Smo to revidirali in naslednje leto bomo to um, revidirali spet. Gre predvsem za odgovornost in tudi za boj proti korupciji. Um, želimo seveda biti tudi banka z visokimi standardmi in zato smo okrepili sodelovanje z OLAFom, z Evropskim varuhom človekovih pravic in tudi z eh, ustreznimi nevladnimi organizacijami. In priporočila eh, jemljemo zelo resno. Deset let že imamo mehanizem pritožb v naši banki in evropski nadzornik. Eh, oziroma eh, eh, varuh za človekove pravice je to tudi pohvalil. Razen tega smo um, skupaj s komisijo sprejeli ukrepe tudi na drugih področjih. Treba je revidirati ta um, postopek pritožb in to bomo storili predvsem na osnovi e, izsledkov javnega posvetovanja. E, pripravljeni smo za prihodne izzive in za krepitev upravljanja. Um, gre za um, Torej, um, um, um, uprava direktorjev se je dogovorila za spremembe um, in to bomo eh, izvedli v prvi polovici tega leta. Ne bom šel sedaj v podrobnosti, ampak želim izpostaviti en vidik, ki je tudi v fokusu vašega poročila. Želimo izboljšati um, notranji nadzor nad tveganji, pri čemer se bo to zgodilo tako na ravni upravnega odbora eh, Evropske investicijske banke, kot tudi storitvenih dejavnosti. Torej, želim povdariti tudi, da da finaliziramo tudi kodeks ravnanja. To je pomembna točka, ki ste jo zahtevali v prejšnjih rezolucijah, pa tudi um, naš revizijski organ je opozoril na to. Um, Eh, potem imamo tudi uradnika za skupinska tveganja, kar bo nova inštitucija. In razen tega gre za dodatne ukrepe, za povečanje sposobnosti eh, upravnega odbora. In razen tega skozi, eh, skoz, eh, torej stalno tudi revidiramo in ocenjujemo svojo dejavnost. Gre pa predvsem tudi za kohezijo in za dopolnilnost. Ta koncept dopolnilnosti je pomemben za EFSI in tudi za EIB je to bilo že ključnega pomena, kajti če se nas ne potrebuje, potem lahko zasebni sektor opravi naš posel in smo mi v bistvu odveč. Dopolnilnost ni nekaj novega. Pri EFSI-ju pa um, želimo pokazati, da to, kar delamo mi, je res nekaj dodatnega, dopolnilnega. Um, torej, upravičeni projekti um, morajo uh, odpraviti predvsem tudi pomankljivosti na trgu. Um, torej, ta dopolnilnost kaže, da lahko s tem uh, s temi prispevki zagotovimo, da pride do sprememb, e, torej da pomagamo tam, kjer pomoči iz drugih virov ni. In zato želimo predvsem e, ocenjevati te projekte tudi iz vidika blagostanja, torej tako, da e, trg istega ne bi financiral v istem časovnem okviru. EIB je Eh, vodilna, predvsem pri zagotavljanju tega dopolnilnega očinka um, naložb iz eh, sklada EFSI. Gospe in gospodje, eh, vemo, da obstajajo potrebe po strukturnih investicijah in da moramo zagotoviti trajnostne naložbe v trajnostnem okolju. Um, treba je zagotoviti zaposlovanje in moramo kat, biti tudi katalizator za um, zasebne naložbe. Če podpiramo inovacije na eni strani in poglabljamo integracijo in kohezijo, to ni v nasprotju, to mora potekati sočasno, samo Ehm, integrirano finančno območje bo lahko podpiralo inovacije po vsej Evropi, se bo inovativna, konkurenčna Evropa lahko zagotovi ekonomske temelje za globljo integracijo in kohezijo. Če podpiramo kohezijo in povečamo konvergenco, Eh, je to še vedno naša glavna naloga. Pred, predvsem imam, pred čim, čimer imamo različne um, instrumente za to. 26 eh, odstotkov naših dejavnosti 2015-2016 je bilo namenjeno temu 2017 pa še malo več eh, je šlo v kohezijo in to kaže, eh, da želimo doseči ambiciozni cilj 30 odstotkov. 31,9 odstotka smo v lanskem letu namenili kohezijskim regijam in s tem smo tudi dosegli ta cilj. In s tem smo eh, tudi prisegli.